drugo obravnavo gospoda Diaza Demere Garcije Consuegre in sicer na temo Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona. Gre torej za Europol. Besedo dobi gospod Diaz Demera. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedojoča, dobro jutro, gospod komisar, drage prijateljice in eh, prijatelji. Na tej uredbi delam že nekaj let in že od samega začetka imam isti namen, namreč, da bi Europol dobil vsa potrebna urodja in da bi lahko učinkovito dosegel zastavljene cilje gre za eh, podporo eh, uradom oziroma organom kazenskega pregona v državah članicah in pa za podporo v boju proti terorizmu. Tukaj gre tudi za druga področja, kot je eh, trgovanje z ljudmi, trgovanje z drogami, rasizem, sovraštvo do tujcev, ponarejanje denarja, talci trgovanje z orožjem, eh, spolno izkoriščanje, torej 20 eh, eh, različnih kaznjivih dejanj. Želeli smo se izogniti podvojevanju Cepola in Europola. In uh, to je bil naš cilj že od samega začetka v Evropskem parlamentu. Rad bi se zahvalil eh, poročevalcem v senci. V eh, drugem branju je bilo jasno vidno, kako tesno sodelujemo z kolegi in zato bi se rad zahvalil za vsa prizadevanja v teh uh, trih letnih uh, pogajanjih. Eh, pod italijanskim eh, in luksemburškim ter nizozemskim predsedstvom smo se pogajali. Eh, decembra smo se potem dogovorili in zato bi se zahvalil tudi predsedstvu sveta. Rad bi se zahvalil tudi gospodu Damičijo, predstavniku Evropske komisije, ki je svoje delo zelo dobro opravljal. Europol eh, igra ključno vlogo v boju eh, proti eh, islamskemu terorizmu. Zelo pomembna je bila tudi ustanovitev Evropskega centra za boj proti terorizmu. Na ta način bomo lahko zbirali informacije in se skupaj borili proti terorizmu. Z tem centrom eh, smo uvedli eh, tudi instrument za boj eh, proti kibernetskemu terorizmu. Gre torej za nadzor nad vsebinami na spletu, za sodelovanje z ponudniki internetnih storitev, tako da bodo sporne vsebine kar se da hitro odstranjene. Agencija se bo borila proti oblikam eh, kriminala, za eh, katere je pristojna. Izmenjavala eh, bo informacije z nacionalnimi organi, gre tudi za informacije obveščevalnih služb, gre za strateške načrte in tako naprej. Eh, pomembno je torej eh, sodelovanje z nacionalnimi organi in pa z eh, stičnimi točkami v državah članicah. Nacionalni organi bodo takoj obveščeni, če se bodo pojavile informacije o kaznjivih dejanjih, ki zadevajo različne države članice. Europol bo lahko sprožil tudi preiskave in na ta način usklajeval eh, delovanje v državah članicah. Europol eh, bo lahko zbiral podatke o eh, posameznikih, pri tem pa bo potrebno seveda zagotoviti varstvo osebnih podatkov. Na ta način bi se radi borili proti recimo zlorabi otrok. Varuh Eh, za eh, varstvo osebnih eh, podatkov oziroma nadzornik za varstvo osebnih podatkov pa bo skrbel, da bodo upoštevani najstrožji standardi. Torej, osebni podatki bodo obravnavani v skladu z svežnjem, ki je bil sprejet na zadnjem zasedanju Evropskega parlamenta. Na ta način eh, bo izboljšano delovanje agencije, tudi kar zadeva eh, direktorja in pa upravo eh, te agencije. To je zelo pomembno, kajti Evropski parlament želi tudi strožji nadzor nad Europolom v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti pomemben je predvsem boj eh, proti eh, terorizmu in pa sodelovanje z drugimi inštitucijami. Tudi Eurojust bo imel dostop do podatkov Europola, torej dolga pogajanja so za nami, ampak rezultat je zadovoljiv in Europol bo lahko uh, delal 7 dni v tednu, 24 ur na dan. Eh, in to je bilo vse, kar sem želel povedati. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo k komisarju Avramopolusu. Eh, eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, naj se najprej zahvalim eh, poročevalcu, gospodu Diazu de Meri, ki je odlično opravil svoje delo in eh, pripravil eh, ta odličen eh, dokument. Po eh, treh letih neprekinjenega dela bi se mu rad zahvalil za opravljeno delo in zahvaljujem se mu tudi za odlično sodelovanje. Zakaj je ta uredba tako pomembna? Zato, ker je boj proti terorizmu na samem vrhu naše politične agende. 80 odstotkov eh, naših državljanov nam je v nedavni anketi povedalo, da želijo, eh, da eh, Evropska unija prevzame aktivnejšo vlogo v boju proti terorizmu. Ko bo ta uredba izvedena leta 2017, bomo imeli ustrezen pravni okvir za delovanje. Najprej eh, bomo poskrbeli za boljšo izmenjavo informacij. Paris in Brusel sta zelo jasno pokazala, kako zelo pomembna je izmenjava informacij. To je naša ahilova peta. Države članice eh, morajo tesneje in učinkovitejše sodelovati. Zapletene preiskave eh, morajo eh, spremljati utemeljene analize. Europol lahko ima jasno dodano vrednost eh, v eh, tem pogledu. Druga pomembna točka je demokratični nadzor eh, tega parlamenta. Nova pravila bodo zagotovila odgovornost pri upravljanju dejavnosti Europola in za nadzor bo Evropski parlament skrbel skupaj z nacionalnimi parlamenti. Okrepili bomo tudi varstvo osebnih podatkov. Zato mislim, da je rezultat našega dela izjemno pozitiven. Eh, zakonska podlaga Europola je usklajena z Lizbonsko, z Lizbonsko pogodbo in eh, Europol bo na ta način postal odgovornejši, učinkovitejši in eh, to je bil že od samega začetka tudi naš cilj. Kljub temu, bi vas rad spomnil na dve izjavi, ki jo je Evropska komisija že podala v svetu in ki bi jo rad izpostavil tudi danes. Prva izjava se nanaša na upravo Europola. Prepričani smo, da eh, bi bilo eh, dobro, če bi eh, imeli izvršni odbor za Europol in pa druge agencije. Sledili eh, bomo upravljanju Europola in v naslednjih dveh letih eh, bomo preverili, ali so potrebni nadaljni predlogi v tem pogledu. Druga točka pa se nanaša na zagotavljanje doslednosti med uredbo o Europolu in pa eh, zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov glede eh, na sprejem eh, novih pravil za varstvo osebnih podatkov in glede eh, na prihajajočo revizijo zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov za evropske inštitucije, moramo zagotoviti doslednost. V tej uredbi je bil ustanovljen tudi odbor za sodelovanje in uh, tega mora nadzorovati uh, na novo ustanovljeni uh, odbor za varstvo osebnih podatkov. Torej, dragi poslanci, uh, pozdravljam uh, ta korak uh, naprej. Hvala lepa, gospod komisar. Gospe Holmar, nažalost, ni v dvorani. Torej, gospod Zver varnost evropskih državljanov je po koncu hladne vojne na največji preizkušnji. razlogov za to je več med drugim tudi ta da smo premalo vlagali v obrambo in varnost padli smo v varnostni vakuum in danes se soočamo z varnostnimi grožnjami. to je spoznala agresivna ruska politika to so zaznala teroristična omrežja to vedo vsi ki tekmujejo z evropsko unijo za moč in vpliv na globalnem trgu kjer položaj evropske unije največje gospodarske sile na svetu ni ustrezen. v trenutni občutljivi varnostni situaciji je izjemnega pomena da sta po treh letih pogajanj evropski parlament in svet končno dosegla dogovor o evropskem policijskem uradu. vesel sem da bomo že danes glasovali o novi uredbi ki bo europolu dala več pristojnosti v boju proti terorizmu spletnemu in organiziranemu kriminalu ter drugim hujšim kaznivim pojavom. imel bo možnost oblikovati specializirane enote za hitro posredovanje. tudi izmenjava informacij med državami članicami in europolom bo poslej boljša. ponosen sem tudi na mojo politično skupino ki je v pogajanjih zagotovila vključitev pravne podlage za celovito delovanje enote europola vključno s preprečevanjem teroristične propagande na internetu tako europol smo okrepili kadrovsko in finančno mu dali pristojnosti in pravni okvir evropski državljani pa bi rekli da je že čas da se izkaže. najlepša hvala gospa predsedujoča. Jutri je zelo pomemben dan. Sprejeli bomo uredbo o Europolu po dveh letih. Več kot tri leta smo potrebovali za to, več kot 18 sej. To je bil uh, zelo zapleten postopek in gospod Diaz de Mera je ta proces zelo dobro vodil in zato bi se mu rad uh, zahvalil. Eh, vsi poročevalci v senci smo z njim zelo dobro sodelovali in delo je potekalo v zelo dobrem vzdušju. Gre za prilagoditev eh, Lizbonski pogodbi, pa tudi za zagotavljanje varnosti državljank in državljanov Evrope. Gre za boljše čezmejno sodelovanje in eh, za, boj, za boljši boj proti organiziranemu kriminalu. Ta uredba je pomembna za učinkovitejšo zasnovo struktur Europola, ki bodo na ta način demokratičnejše. Parlamentarni nadzor bo izboljšan in uvedli bomo nova določila za uh, varstvo podatkov. Parlamentarni nadzor bo potekal v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti. To je eno izmed redkih področji, kjer sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, kjer je sodelovanje z nacionalnimi parlamenti v središču in ta eh, nadzor bi morali ukrepiti tudi na drugih področjih. Medparlamentarno sodelovanje je eh, področje, ki ga moramo ukrepiti. To je ena izmed največjih pomankljivosti evropskega sistema. Pri eh, zadnjem zasedanju tega parlamenta, ko smo sprejeli svežen o varstvu osebnih podatkov, smo skušali poskrbeti za prilagoditev določil in za uskladitev varstva osebnih podatkov in pa delovanja Europola. To je predpogoj za tesnejše eh, sodelovanje Pomembna je tudi pripravljenost eh, za izmenjavo podatkov. Naslednji pomembni korak je povezava CEPOLA in Europola. Zato smo se odločili zaradi tega, ker smo želeli okrepiti eh, položaj eh, te inštitucije. Ta pragmatični pristop smo izbrali tudi na drugih področjih. No, čas nas je priganjal in. Zato smo izbrali to pot. Mislim, da imamo sedaj dobro uredbo, da bomo na ta način izboljšali Europol, ki deluje v korist naših državljank in državljanov. Mislim, da je to naslednji pomemben korak pri eh, povezavi policijskega, policijskega dela v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod, gospod Kirkhop, za dve minuti najlepša hvala gospa komisarka eh, gospa predsedujoča europol potrebuje nova orodja in eh, končno imamo novi mandat za soočanje z eh, velikimi varnostnimi grožnjami europol eh, je postal eh, kritična točka za izmenjavo informacij po Evropski uniji pravni instrumenti eh, Europola nam omogočajo odzivanje na grožnje. Europol izpolnjuje zelo visoke standarde na področju varstva podatkov. Eh, Evropski parlament in nacionalni parlamenti bodo nadzorovali to delovanje. Na ta način eh, bomo okrepili preglednost in pa odgovornost. Poleg tega, tega uredba, ta uredba predstavlja tudi dober eh, temelj za eh, boj proti terorizmu, eh, še prav posebej na internetu. Poskrbeti moramo za to, da bomo zmanjšali kriminal na spletu. Pogosto namreč storilci niso kaznovani za propagando, ki je objavljena na spletu nadaljevati bi morali eh, z Europolom kot eh, točko za izmenjavo informacij med nacionalnimi organi. Boj proti terorizmu je izjemno pomemben in eh, med eh, različnimi ukrepi za boj proti nasim sovražnikom je to zagotovo zelo pomemben korak. Gospod Diaz de Mera, Čestitam vam eh, za opravljeno delo in za vaše prizadevanje, da eh, sprejmemo kakovostno uredbo, ki nam bo pomagala v eh, boju proti trgovanju z ljudmi, z otroki in v boju proti tihotapstvu. Gospod Petersen v imenu skupine Alde. Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Diazu de Meri in pa uh, drugim poročevalcem v Senci za opravljeno delo. To je bil uh, dolgotrajen postopek in prepričan sem, da bo Europol od prihodnjega leta veliko boljše deloval, uh, predvsem uh, v boju proti čezmenemu uh, kriminalu in pa terorizmu. Kot poročevalec v Senci za opravljeno delo liberalce bi bil zelo vesel, če bi Europol eh, še bolj okrepili, tako eh, da bi lahko deloval eh, tudi v primeru najmanjšega suma. Izmenjava informacij med državami članicami je nujno potrebna. Določene države članice namreč informacij, ki zadevajo druge države članice, ne posredujejo naprej. Eh, srečujemo se čez, čezmejnim eh, kriminalom, to smo videli v Parizu in v Bruslu in eh, sodelovanje med policijskimi organi in organi kazenskega pregona na splošno je zato zelo pomembno. Rad bi navedel nekaj primerov teroristični napadi eh, novembra v eh, Parizu eh, so moj prvi primer. Teroristi so se odpeljali iz Pariza proti Belgiji, ustavili so jih na cesti, ampak jih niso zadržali. In to kaže, kako zelo pomembna je izmenjava informacij. Na ta način bi lahko preprečili nadaljne tragične dogodke. države članice morajo eh, sodelovati z eh, Europolom. Moja država žal pri tem eh, ne sodeluje in sodelovanje z Europolom smo decembra zavrnili. Upam, da bo kmalo dosežen dober sporazum z Europolom, tako da bo tudi Danska postala polnopravna članica. Pogajamo se o usporednem sporazumu, ki pa žal ne zadostuje. Europol je zelo pomemben instrument eh, za boj proti terorizmu. Najlepša hvala, gospa eh, Ernst v imenu skupine GUE. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila poročevalcu za odlično sodelovanje kljub različnim stališčem. Kaj želimo? od eh, policije, kako eh, naj bi Europol koordiniral eh, policijsko delo v Evropi. Želimo, da bi Europol pripomogel k temu, da bi zagotovili varstvo osebnih pravic evropskih državljanov. Želimo demokratično organizacijo dela. To uh, smo želeli in uh, ne vem, ali smo to eh, tudi dosegli. Prišlo je do določenih uh, izboljšav, ne vem pa, če so rezultati res zadovoljivi. Uh, v boju proti uh, čezmejnemu kriminalu uh, je Europol zdaj pristojen za uh, celo vrsto kaznjivih dejanj. Enota uh, za boj proti eh, kriminalu na internetu nima nobene pravne podlage. In eh, to vpliva tudi na učinkovitost eh, boja proti kriminalu. Tudi pri izmenjavi podatkov naj bi Europol sprejemal odločitve, katere vsebine so dobre in slabe na internetu. To zavračamo. Europol ostaja črna skrinica in zato vse skupaj zavračamo. Hvala lepa. Gospod Terika Bras, v imenu zelenih za tri minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Europol je Evropska agencija ki naj bi podpirala eh, policijske in pravosodne organe pri boju proti terorizmu in pa pri čezmejnih preiskavah. Zadnje teroristične napade so pokazali, da potrebujemo Evropsko policijsko agencijo, ki ima več zmogljivosti, ki je močnejša, zato da bo lahko zagotavljala čezmejno sodelovanje in izmenjavo informacij med državami članicami. V tej povezavi je nujno, da Europol ustrezno opremimo, tako da bo lahko podpiral države članice pri preprečevanju, analizi in preiskavah, eh, ko gre za eh, nevarnosti po celi Evropski uniji. Kolikor močnejši bo Europol, pa eh, moramo toliko eh, močneje zagotavljati tudi eh, parlamentarni nadzor. Potrebujemo jamstva, tako da bi se izognili temu, eh, da bi nezakonito opazovali državljane. Kajti to bi kršilo temeljne pravice tistih, ki eh, se opazujajo. Europol um, izvaja svoje dejavnosti znotraj Evropske unije, to da organizirani kriminal se ne drži meja. Ja. Zato je potrebno boljše sodelovanje s tretjimi državami in pa z mednarodnimi organizacijami. Uredba, o kateri govorimo, gre v smeri tega, da bi ukrepili Europol in da bi se izognili tveganjem na policijskem področju. V besedilo pa so še vedno vprašanja. Naprimer, eksekutivni direktor Europolja Eh, ni neposredno odgovoren Evropskemu parlamentu za svojo dejavnost, marveč svetu. Ali pa naprimer način, kako je bila uvedena pravna podlaga. In eh, kako se bodo izvajale dejavnosti, od, ki se izvajajo že od 1. julija naprej. Uvedli smo predloge sprememb. Eh, Iro potrebuje svoj lasten eh, razvoj v ločenem predlogu. Sicer pa se zahvaljujem gospodu Diasu de Meri za eh, njegovo prizadevanje za to, da je izboljšal besedilo. Moja politična skupina bo glasovala za eh, predlog spremembe, ki smo ga uložili. Podpiramo pa sicer celotno besedilo, kajti ta hip nujno potrebujemo ta inštrument in nimamo alternative za to, da bi zagotovili boljše čezmejno sodelovanje. Kajti uh, treba je zagotoviti to, da izboljšamo informacij, izmenjavo informacij s tretjimi državami, ko gre za boj proti mednarodnemu kriminalu. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najlepša hvala, gospod Mah, minuta in pol v imenu EFDD. Dame in panove, až budeme glasovati o tomto návrhu. Spoštovane gospe in gospodje, Ko bomo glasovali o tem predlogu, boste um, odločali o mojemu predlogu, da bi to zavrnili. EFDD je unesla ta uh, predlog spremembe, kajti nimamo možnosti, da bi ulagali predloge sprememb v zvezi s tem besedilom. In to pomeni negiranje parlamentarnega nadzora. Evropska komisija je predložila nek čisto drugi osnutek. Tukaj je šlo za združitev Europola in Cepola. In eh, to je sedaj zunaj razprave. V parlamentu smo Europol spremenili v posem novo organizacijo, kajti to je bila prej eh, medvladna agencija in sedaj je to policijska agencija, neke vrste tajna policija, eh, ki je podrejena komisiji in svetu. Komisija bo tako lahko. Eh, pošiljala dalje podatke, ki jih zbira Europol, lahko jih bo dajala naprej drugim organizacijam. Odobrila je tudi to, da eh, letalske družbe in pa privatne podjetja lahko avtomatično eh, posredujejo naprej podatke, naprimer imena oseb, številke računov in tako naprav. naprej. In ta novi Europol bo lahko podatke posredoval privatnim osebam. In to pomeni, da bo zunaj našega nadzora osnutek eh, sicer daje vtisko, da imamo nek parlamentarni nadzor. Ampak to, kar zahtevamo od upravnega sveta, je nekaj smešnega, namreč pariteto eh, mošk in žensk, kajti v resnici je to izredno nevarna inštitucija in prosim, glasujte proti. Hvala lepa. Žal mi je, gospod, treba bo zaključiti, zdaj pa gospod Pricel, minuto in pol v imenu NF. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Večina v tem parlamentu praznuje danes eh, velik udarec eh, proti terorizmu v Evropi. In sicer tako, da Europol eh, opremljamo za novimi pooblastili izmenjavo informacij, smo razširili znotraj Evropske unije poročevalec pravi, da je eh, bil zato velik konsens med poročevalci v senci in to je to, kar nas bi moralo najbolj eh, skrbeti. Namreč, da je čisto preveč eh, konsensa, kar se tiče razširjene izmenjave informacij v Evropski uniji zlasti predstavniki tako imenovanih liberalnih političnih skupin so nam povedali, da nimamo dovolj obveznosti k izmenjavi informacij in da potrebujemo še več tega in to je v resnici šala. Spoštovane gospe in gospodje, v Evropi nismo sposobni eh, spoštovati pravil, ki smo se jih zastavili v preteklosti, naprimer eh, zaščita meja pod Schengenom, potem spoštovanje Dublinskega sporazuma na področju azilnega prava. In nismo sposobni spoštovati teh predpisov znotraj Evropske unije in sedaj želite vzpostaviti nova pravila, da bi se borili proti tistim problemom, ki so nastali samo zato, ker se niste držali starih pravil, gospe in gospodje. In to, ne, tega parlament ne more resno misliti. Najprej bi se morali lotiti starih pravil, ne pa da v tem parlamentu uvajamo vedno nove predpise, zato da bi uh, odpravljali uh, pravile, ki, uh, probleme, ki nastajajo zaradi nespoštovanja starih pravil. Gospod Zarenopoulos, ena minuta. Europol je pa ni zrejete, san evropski kako organo. Europol je. Yeah sedaj nova agencija, ki intervenira v državah članicah in lahko zavezuje države članice, da preganjajo celo vrsto zločinov. In razlog za to je naveden, da je treba preganjati terorizem. To bo omogočilo tudi to, da da bodo odpravljali ali pa shranjevali eh, podatke v zvezi z, z, eh, z socialnimi medijami. In uh, to bomo posredovali potem, uh, to, to, torej podjetja iz EDA in tako naprej bodo opazovala, kaj mi delamo in sicer gotovo v njihovem poslovnem interesu. Uh, kar se tiče nadzora in odgovornosti. Vse to je zgolj alibi za to, da bi opravičili ta nadzor, za to, da bi zagotovili, da se bo socialno gibanje proti eh, nepopularnim eh, razvojem v državah članicah eh, nekaj, kar bo postalo nemogoče. monopoli so uh, ustvarili takšne mehanizme in temu se moramo zaprstaviti. Gospod Zalešovski, modra kartica ali sprejmete? Yes. Zalešovski, pardon. Pane kolego, ja ne vem, jeste to naži. Spoštovane kolegice in kolegi, ne vem, ali ste sploh prebrali uredbo, ali poznate besedilo? Zato bi me zanimal vaš odgovor. Ali mi lahko pojasnite, kako naj bi iz Europola nastal represivni organ? Ali ste kdaj obiskali Europol ali veste, kako deluje? Prosim vas za odgovor. Hvala. Δεν ανάγκη κάποιος να επισκεφθεί τα γραφεία της Europol για να Ναι, potrebujem, ni mi treba obiskati Europola da bi vedel kako deluje. Besedilo nam kaže, da Gre tukaj za represivno naravo, kajti razširili smo um, področje uporabe informacij, ki se zbirajo za celo vrsto vprašanj. Lahko si to natančno preberete. Vse to je, eh, naj bi bilo v interesu naših državljanov. Torej, če si boste to prebrali, boste razumeli, da se osredotoča na socialne politike in pa dejavnosti sindikatov, kajti ravno tam boste našli strah tistih, ki naj eh, bi eh, zlorabljali takšne socialne dejavnosti. Hvala lepa, predsedujoča, komisar, kolegice in kolegi. Začudena sem, kako nekateri kolegi iz krajne levice ali desnice eh, govorijo o Europolu in sicer tako, da nimajo pojma o tem, zakaj gre. Tukaj gre za koordinacijo in sodelovanje policijskih organizacij držav članic. In ne gre za to, da se bo samovoljno nekaj odstranjevalo, ampak eh, gre za to, da bomo tako iz interesa spleta odstranjali grozljive zločine, tako da bomo preprečili spolne zlorabe otrok eh, na spletu. Mislim, da je prav, da Europol sodeluje s tretjimi. Če pa so kakšni dvomi, se lahko obrnemo na sodišče in potem lahko tožimo. In to imenujemo pravna država v našem sistemu. Europol nima pravice, da v zvezi z eno inštitucijo izvaja ukrepe, Zato so odgovorne inštitucije v državah članicah. Neverjetno je, kako se nekateri na to nič ne spoznate. Podatki o letalskih potnikih se ne bodo samovoljno posredovali naprej. Ti so kodirani in se sploh ne smejo posredovati naprej, kajti imamo zelo ostre meje, zakaj se sploh smejo uporabljati. In zato je osebje specifično usposobljeno. Mislim, da je reforma te uredbe zelo dobra in zato se zahvaljujem poročevalcu Dias Demiri in pa eh, soporočevalcem. Strenjam se tudi s kolegom iz Alde, da potrebujemo več izmenjave informacij med državami članicami, kaj te teroristi ne poznajo meja. Eh, komisar, čestitam vam tudi za predlog, ki ga je eh, predložila Evropska komisija. Želim si, da bi Evropska komisija dala Europolu na voljo več osebja, kajti 30 eh, oseb ni dovolj. Mislim pa, da je celoten osnutek dober in želela bi si, da eh, kolegi iz krajne desnice ne bi govorili takšnih pravljic. Gospa Gomes, dve minuti in pol. E Gospod Domera, Ehm, poročevalec je z nami zelo dobro sodeloval. Pogajanja so potekala dve leti in države članice eh, eh, so se zoprstavile eh, temu, da bi okrepili policijsko sodelovanje. Torej, nekatere spremembe ne bodo zgolj na papirju, ampak bodo dejansko spremenile mentaliteto. Pomislite na primer na teroristične napade v Bruslu in v Parizu, kajti ti so pokazali, da sploh ni prave eh, koordinacije med varnostnimi silami na evropski ravni. In to vodi k temu, da organizirani kriminal čezmejno to izkorišča. Zlasti imamo v mislih terorizem. In s tem to besedilo zagotavlja tudi parlamentarni nadzor sa strani Evropskega parlamenta eh, skupaj z nacionalnimi parlamenti. Vlade bomo prisilili k temu, da bodo izmenjevale informacije za Europolom in da bodo z njim sodelovale. Kajti pravzaprav gre za varnost naših državljanov in zato je tako pomembno, da je Evropskemu parlamentu uspelo da smo uveljavili tudi predpise v zvezi za zaščito osebnih podatkov. Tudi uh, smo omogočili eh, interoperabilnost policijskih baz podatkov. Europol je zelo pomemben za boj proti terorizmu in pa za boj proti organiziranemu kriminalu. Sem sodi naprimer tudi sodelovanje s uh, portugalsko policijo kajti eh, tukaj smo uspeli preprečiti eh, delovanje eh, ruske mafije, ki je prala denar na portugalskem. Ampak države članice morajo še vedno biti odgovorne, še vedno se morajo boriti proti terorizmu in proti organiziranemu kriminalu. Zato potrebujemo tudi sodelovanje med obveščevalnimi službami in pa med policijskimi službami. Če bodo vlade zadeve še naprej hotele to razvodeniti oziroma če ne bodo ukrepali, potem se ne moremo čuditi, da bo Europol spodkopan in pa s tem tudi naša varnost. Na ta način bi odprli vrata za me, skupine eh, mednarodnega kriminala in sem sodel tudi teroristi. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Stevens. Eno minuta. Forzeter, beste kolegas. Gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Moja politična skupina je zadovoljna z rezultatom trialoga in pa s pogajanji. Europol, Agencija Evropske unije za sodelovanje med eh, policijskimi službami, bo okrepljen. In eh, mi smo dolgo ustrajali. Eh, na tem. Tako, lahko, tako bo Evropol lahko podprl države članice v boju proti terorizmu in um, hudemu kriminalu. Zato v tem besedilu čisto jasno preberemo, da, da lahko Evropol izbriše džihadistične tweete oziroma Evropol lahko internetnega ponudnika opozori na to. In eh, to podjetje lahko potem ta tweet izbriše. Do sedaj smo imeli znotraj Evropola specializirano enoto. E, ta enota je, že, e, je vložila že številne e, prošnje za brišanje, brisanje tweetov in to se je potem tudi zgodilo. Europol bo dobil tudi novo bazo podatkov, boljši sistem, ki ustreza 21. stoletju. Če bodo države članice res izmenjevale informacije in če bo Europol v središču te izmenjave, potem je to nesporno napredek. Hvala, gospod Depre. Ena minuta. Gospa predsedujoča, spoštovani komisar, pripričan sem, da je ta zakonodaja po več letih priprava zelo pomembna. Nekatere zelo pomembne določbe vključuje, ki naj bi zagotovile tudi učinkovitost boja proti terorizmu na evropski ravni, obenem pa boljša izmenjava informacij. Toplo pozdravljam tudi možnost, da Europol lahko izmenjuje informacije z nekaterimi zasebnimi podjetji in družbami, kar bo omogočalo v nekaterih primerjih, da od ponudnikov storitev, tudi od Facebooka naprimer, zahtevamo, da razkrijo podatke o džihadističnih stranih in prijavah. Europol bo moral obenem zagotoviti tudi ustrezno delovanje skladno z demokratičnimi načeli. In zato mora poskrbeti tako europoslanci kot nacionalni poslanci. Europol ni sprejel dovolj pooblastil v smislu pobud, še posebej za odpiranje raziskav. In nič resnega ni predvidenega za to, da bi predvideli nekakšno skupno evropsko obveščevalno službo. Upam, da v prihodnosti svet ne bo obžaloval tega, da nismo ničesar storili. Gospa Anderson, ena minuta. All must, all must... Vsi organi eh, morajo biti predmet nadzora. Mi v Šenfejnu seveda razumemo potrebo po okrepljenem sodelovanju med državami članicami zlasti, ko gre za boje proti terorizmu, trgovino z drogami in pa trgovino z ljudmi. Mislimo tudi, da uh, morajo biti odgovorne vse strani. Uh, torej, če bomo umaknili skupino za nadzor, to pomeni, da bomo izgubili eh, parlamentarni nadzor. Uh, In to ni v redu, zlasti zato, ker želi to poročilo okrepiti mandat Europola in želi uh, tudi to, da bo Europol določal, katere spletne vsebine so eh, zakonite ali ne. Ampak zato je potrebna tudi odgovornost. In mislim, da se bodo vsi z menoj strinjali. Hvala lepa. Merci, Najlepša hvala, gospod Albrecht. Dve minuti. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar, eh, spoštovani poročevalec, gospod Dias Demira. Zahvaljujem se vam za dobro delo. Naš poročevalec v senci je to že povdaril. Namreč, da so bili doseženi dobre napredki pri, tem, eh, pri tej uredbi o Europolu. Vsi lahko ugotavljamo, da je to napredek za Evropsko unijo. Sedaj imamo novo uredbo za Europol ki prenaša več Evrope na področju kazenskega pregona in pa policijskega dela. To je pomemben korak. To je pomemben tudi. Pomemben korak je tudi to, da imamo tukaj jasne določbe o zaščiti eh, osebnih podatkov ki so skladni in to je skladno tudi s svežnjem eh, osebnih, zasebnih podatkov. To mm, bo ustvarilo zaupanje državljanov, to bo ustvarilo tudi legitimnost za delo Europola, to pa je tudi predpogoj za boljšo izmenjavo informacij med državami članicami in pa med njihovimi policijskimi in pravosodnimi organi. In isto velja tudi za Europol. Mi, zeleni, bi si želeli to, da bi šli še nekoliko dlje pri dveh stran, stvarjih. Namreč, da bi, Euro, da bi uh, skupne preiskovalne uh, time pri Europolu bolje okrepili. Kajti ne gre za to, da samo zbiramo podatke, da jih kopičimo in da potem računalniki opravljajo delo. Uh, Pomembno bo to, da, bomo, da bodo policijski uradniki na kraju samem bolje povezani in da bomo poskrbeli za to, da bodo te skupne preiskovalne enote lahko delale tudi čezmajno. In mi zeleni bi se želeli tudi to, da bi pri posredovanju podatkov na tretje zasebnike, zasebne osebe, privatne osebe ustvarili tudi pravni ukvir v zvezi s tem smo unesli predlog spremembe. In za razliko od kolegov iz krajne desnice, se eh, pri tem demokratično udeležujemo tega postopka in to bomo tudi izboljšali. In uh, zato vas prosim, da podprete ta predlog spremembe, sicer pa podpiram uh, celotno besedilo. Hvala lepa. Gospa von Štork, eno minuto in pol. Pom. Govorimo o reformi Europola, Evropske uh, policijske agencije. Europol bo zbiral podatke in Eh, izmenjeval podatke z zasebnimi in javnimi eh, organizacijami. Eh, Europol eh, bo imel eh, tudi dostop do zasebnih in javnih baz podatkov in bo zbiral tudi osebne podatke, jih shranjeval, predeloval in jih posredoval naprej. Ime, naslov, nacionalnost, spol, poklic, številke potnih listov, DNK profili, sum za članstvo v kriminalnih združbah številke um, računov, davčne podatke in tako naprej. Organ se zanima tudi za življenski slog in ustvarja tudi profile gibanja, pozna svoje komunikacijske kanale in pa eh, prometne sredstva. Nakratko rečeno, Europol bo vedel vse in zato predstavlja nevarnost. V imenu eh, boja proti terorizmu se mi zdi nekaj ogroženo. Varnost podatkov vseh državljanov. Hvala. Gospod Epitideus, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eden od negativnih vidikov globalizacije je vedno večje število grožen zoper države članice Evropske unije. Te grožne so večinoma teroristična dejanja, organizirani kriminal in kibernetski kriminal. Evropski državljani se počutijo ogrožene in varstvo njihovih osebnih pravic je prav tako ogroženo. Europol je tisti organ, ki naj bi se soočal s temi grožnjami skupaj z pravosodnimi in policijskimi organi v državah članicah. Če želi to doseči, mora Europol izboljšati tudi izmenjavo informacij s temi službami in službami tretjih držav. Tukaj pa moramo biti zelo pazljivi. Te informacije namreč zadevajo tudi osebne podatke, zato moram poskrbeti za to, da zahteve, ki so vezane na varnost, ne bodo kršile človekovih pravic. Te informacije bi morali posredovati le, ko bo gotovo, da je državljan dejansko osumljen določenega kaznivega dejanja ali terorističnih dejavnosti. Tega se ne sme uporabljati za pregon političnih nasprotnikov, določenih vlad, recimo ne demokratskih ali avtoritarnih. Gospod Boni, minuta in pol. Kateri so bistveni elementi odziva na teroristične grožnje? Številni ste povdarili, da potrebujemo boljše usklevanje in sodelovanje na tem področju, če želimo imeti boljši in močnejši Europol. Dopolnjena uredba je korak v pravo smer. Dala nam bo ustrezna orodja preprečevanja. Preventiva je v tej fazi bistvenega pomena. Europol bo imel boljši dostop do relevantnih podatkov in posledica tega bo, da bodo ti podatki tudi bolj učinkovito obdelani. Pridobivali naj bi informacije strani držav članic, pa tudi od nekaterih nejavnih partneric, kar je bistvenega pomena za učinkovito preventivo in preiskovanje. Enota za kibernetski kriminal bo imela pomembno vlogo pri boju proti teroristični propagandi in organizaciji kriminalnih združb. IRU, enota za kibernetski kriminal in pa novi model sodelovanja z ponudniki bo omogočala tudi preiskave na osnovi zgodnih opozoril. Po drugi strani smo okrepili tudi pravila za varstvo podatkov, ki veljajo za Europol. Tako bomo lahko vzdrževali ravnovesje in krepili zaupanje. S tem smo okrepili tudi možnosti sodelovanja Europola z drugimi evropskimi agencijami. Sinergija bo boljša, to pa bo zagotovilo tudi večjo učinkovitost. Pomembno je to, da države članice izmenjujejo informacije za Europolom, če želimo, da bi ta sistem dobro deloval sicer agencija ne bo mogla delati v celotnem obsegu svojih poblastil. Zahvaljujem se tudi poročevalcu gospodu Dresu Demera za vse sodelovanje. Hvala gospod Boni, gospa Kaufmann, dve minuti in pol. Danes eh, smo dali zeleno luč eh, za reformo Evropola in eh, veliko je razlogov za to. Namreč, kriminal eh, je čezmejni pojav in zaradi tega je pomembno, da ukrepimo položaj Europola in pa sodelovanje med eh, Europolom in pa drugimi eh, organi kazenskega pregona. Na ta način bomo skrbeli za bolj moderno infrastrukturo in za učinkovitejše delo Europola. Europol se bo lahko hitreje odzival uh, na dogajanja z uvedbo posebnih, posebnih enot. Zagotovljeno pa bo tudi boljše varstvo eh, podatkov eh, in pa višji eh, standardi. Nasilje na internetu lahko vodi v kazniva eh, dejanja v resničnem svetu, zato je zelo eh, pomembno, eh, da javno dostopne vsebine, ki niso primer, primerne, hitro odstranimo z spleta. Sedaj imamo za to ustrezno pravno podlago. Poleg tega imamo ustrezna pravila za izmenjavo podatkov med eh, Europolom in pa nacionalnimi eh, organi kazenskega pregona. Gre tudi za uskladitev z Lizbonsko eh, pogodbo, namreč reforma je nujno potrebna, da Europol uskladimo z zahtevami Lizbonske pogodbe. Določene pristojnosti se s tem prenesejo na raven Evropske unije. Zelo pomemben pa je tudi mešani eh, odbor za parlamentarni nadzor, ki ga bodo sestavljali predstavniki tega parlamenta in pa nacionalnih parlamentov. Vse to kaže na to, da varnost in pa varstvo osebnih podatkov podatkov nista dve področji, ki si med seboj nasprotujeta, ampak ki morata biti tesnejše povezani. Gospod Ujazdovski. Koležanki, koledzi. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani poslanke in poslanci, to je dobro priporočilo. Dobro je tudi za evropske državljane in Evropo nasploh. Škoda, da to obravnavamo tako pozno, če ne bi prišlo do teh tragičnih dogodkov, ki smo jim bili priča, bi se še vedno ukvarjali s pripravo take uredbe. Lažni so za misli o centralizaciji in pa grožnji državljanskim soboščinam. To je racionalen korak k krepitvi uloge in odgovornosti te agencije, ki bo spremljala tudi kibernetske dejavnosti. To nam omogoča ustrezen demokratični nadzor. Ne skrajna levica, ne skrajna desnica, ne služita interesom javnosti. Gospa Wingstrom. Wingstrom. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naši državljani in državljanke si zaslužijo Evrope, kjer bo zagotovljeno enostavno prehajanje med državami članicami. Gre za soboščine, na osnovi katerih smo zgradili svojo blaginjo. To pa je prav gotovo nekaj, kar je ogroženo zaradi pretiranega nadzora. Če bodo državljani prosto prehajali meje, moramo obenem preučiti tudi posledice delovanja organiziranih kriminalnih združb. Evropski parlament po zaslugi našega poročevalca je uspel doseči precejšen napredek. Če veliko pa je treba storiti, če nameravamo dejansko ustrezno ravnati v primeru grožen za naše državljane. Potrebujemo Evropski FBI z polnim mandatom, na osnovi katerega se bo lahko soočal z resnimi kaznjivimi dejanji. Potrebujemo torej Evropsko policijsko agencijo, ki se bo lahko učinkovito borila proti organiziranemu kriminalu in združbam. Če pa želimo to storiti, moramo še veliko storiti. Gospa Rina Ronja Kari, ena minuta. Najlepša hvala. Z reformo Europola vstopamo v policijsko sodelovanje, ki je veliko bolj centralizirano. Ne gre več toliko za nekakšno enakomerno distribucijo. To bi lahko dobro delovalo v smislu boja proti kaznjivim dejanjem. Bomo pa pridobivali tudi več informacij o evropskih državljanih. Evropski parlament mislim, da pozablja na pravice državljanov v tem smislu, gre torej za varstvo osebnih podatkov. Naj podam primer. Imate naprimer informacije z Facebooka, zasebnih državljanov in moramo res razmišljati o tem, kakšne podatke zbiramo in kako lahko te podatke ustrezno zaščitimo. Seveda je policijsko sodelovanje pomembno in seveda moramo okrepiti to sodelovanje, vendar pa mislim, da je to korak predaleč. Najlepša hvala, gospa Ferrara. Najlepša hvala kot pročevalka v senci za boj eh, proti eh, kriminalu eh, lahko izrazim le zadovoljstvo z reformo Europola. Rezultati eh, so izjemno zadovoljivi. Europol je s tem eh, postala bolj učinkovita in pa bolj odgovorna agencija. Okrepljen je bil nadzor z, z eh, strani nacionalnih parlamentov. Unija mora s pomočjo Europola podpirati prizadevanja držav članic v boju proti uh, hudemu kriminalu. Gre za izmenjavo informacij. Uh, videli smo, da ta izmenjava informacij doslej ni vedno dobro delovala. Uh, tukaj gre tudi za kriminal uh, mafijskih združb, za uh, dejanja, ki presegajo državne meje. Uh, In zaradi tega e, je zelo dober korak tudi e, ustanovitev e, posebnih enot. Zato je potrebno sodelovanje držav članic in to bi lahko pomenilo novo obdobje v boju proti korupciji, mafijskim združbam in pa terorizmu. Hvala, gospod Trebega. Ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani komisar, spoštovani poslanke in poslanci. Vloga Europola je bila vedno zagotoviti učinkovito sodelovanje med državami članicami na področju kriminalnih dejavnosti, kar vključuje terorizem seveda. V trenutnem kontekstu prav gotovo potrebujemo močno avtoritarno institucijo, ki bo lahko dobro nadzirala kakršnekoli sumljive dejavnosti, ki bi lahko ogrožale življenje evropskih državljanov. Če analiziramo razvoj te institucije, lahko ugotovimo, da smo razširili njihova pooblastila, pri tem pa nismo upoštevali zmožnosti odzivanja. Bistvenega pomena je, za delovanje instrumentov, ki jih ima na voljo Europol, da zagotovimo Europol tudi ustrezne pristojnosti za zaščito državljanov. Potrebujemo avtoritarno institucijo, ki bo lahko delovala v imenu interesov državljanov, ne pa agencijo, ki bo politično podrejena. Ta organ ne bi smel politiziziran, moramo prepustiti profesionalcem, da opravlja svoje delo. Najlepša hvala, gospod Koeljo, minuto in pol. Dobrý deň, pán prezident, pán komisár. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani komisar, kolegi in kolegice. Najprej mi dovolite, da čestitam kolegu Agustinu Diazu Demeru za odlično opravljeno delo, kot ponavadi. Podpiramo združeno Evropo, ki bo spodbujala in ščitila svoboščenje njenih državljanov. Vene pa želimo ustvariti dejanski prostor svobode pravice nismo med tistimi, ki menijo, da si svoboda in varnost nasprotujete. Nasprotno. Svoboda brez varnosti je anarhija in varnost brez svobode je diktatura. Ne bomo imeli Evropske unije brez držav članic in to je še posebej res, ko govorimo o notrni varnosti. Ta dogovor, sporazum je racionalen, pragmatičen in dobro uravnovežen. Gre za še en praktičen korak naprej. Ne gre za evropski FBI, ki ga trenutno sploh ne moremo imeti, ampak za poziv državam članicam 22. marca v Bruslju, 13. novembra lani v Parizu. To so bili nesprejemljivi primeri tega, kako teroristi izkoriščajo pomankljivo izmenjavo informacij med državami članicami z reformo Europola bomo storili to, kar je treba na ravni Evropske unije. Zdaj pa so stvari v rokah držav članic. Potrebujemo boljšo izmenjavo informacij, več izmenjave informacij, boljšo uporabo instrumentov, ki jih imamo na voljo. Medsebojnega zaupanja ne moremo ustvarjati z odločbo. Potrebujemo ustrezne okoliščine. Gospod Kolje, Koeljo, modri kartonček, gospa Valkmans, sprejmete. Thank you very much. Um, I can agree with a lot of... Najlepša hvala. Strinjam se s številnimi stvarimi, ki ste jih dejali, glede svobode, solidarnosti, odgovornosti. Povedali pa ste, da zakonodaje, o kateri zdaj glasujemo, ne zadeva Evropskega FBI in da to ni mogoče. Veste pa, kakšno je stališče skupine ALDE. Želimo si iti korak naprej. Imam torej vprašanje za vas. Zakaj v tem trenutku ne moremo imeti Evropskega FBI, saj jaz menim, da ga potrebujemo? Obrigado pela pergunta. Najlepša hvala za to vprašanje. Strinjam se z vašim komentarjem deloma, vendar mislim, da to zaenkrat ni mogoče. Zakaj? skušamo graditi medsebojno zaupanje med državami članicami. V celotnem procesu pa smo videli, da je izmenjava informacij pomankljiva ravno zaradi tega, ker se države članice medsebojno ne zaupajo. Moramo biti pošteni, iskreni, moramo biti pragmatični in racionalni, to zdaj ni mogoče. S tem moramo začeti čim prej in to smo tudi dosegli z gospodom Didesom Temerom. Gospa Kinič, dve minuti. Gospa predsedujoča, Gospod eh, komisar, rada bi se zahvalila predvsem kolegu Diazu Demeri in vsem tistim, ki so sodelovali eh, z njim pri pripravi eh, tega poročila. Reforma Europola je ključnega pomena za ukrepitev učinkovitosti sodelovanja organov kazenskega pregona. Zatem bomo zagotovili varnejšo Evropo. Europol je veliko prispeval k boju proti čezmejnemu kriminalu pripravil eh, je eh, raziskave in sodeloval v zbiranju eh, podatkov obveščevalnih služb. Zagotoviti moramo varnost v Evropi in zato potrebujemo odgovor skupnosti. To so jasno pokazali tragični dogodki v Parizu in pa Bruslju. Potrebno je okrepiti policijsko sodelovanje v Evropski uniji. Europol lahko sedaj računa na novo pravno podlago. Eh, za to pravno podlago je dobil širše pristojnosti, hkrati pa je zagotovljeno tudi varstvo osebnih podatkov in pa temeljnih človekovih pravic. Eh, okrepljen eh, je oziroma zagotovljen je tudi nadzor nad Europolom strani Evropskega parlamenta in pa nacionalnih parlamentov. Eh, varstvo osebnih podatkov bo zagotovljeno z eh, evropskimi instrumenti, eh, tudi z varuhom osebnih podatkov v, na evropski ravni. Lahko smo zadovoljni z našim delom, kajti sprejeli bomo besedilo, ki krepi ulogo agencije Europol. Zelo pomembno je sodelovanje med eh, državami članicami, eh, tako bo namreč Europol lahko učinkovitejšo, učinkovitejše opravljal svoje delo v boju proti mednarodnemu terorizmu. Na ta način eh, bo lahko Europol prispeval k boju proti kriminalnim združbam, recimo na področju trgovanja z ljudmi. Dank, Gospod Kölmel, hvala lepa. Gospa predsedujoča, danes govorimo o eh, Europolu eh, in eh, tukaj eh, gre eh, za jasno na vzkrižje interesov. Po eni strani želimo okrepiti varnost, po drugi strani eh, želimo zagotoviti varstvo osebnih podatkov. To torej pomeni, da je potrebno podatke zelo omejeno zbirati in pa shranjevati. Nekateri so se danes eh, osredotočili zgolj na varstvo osebnih podatkov. To seveda ne zadostuje. Pri eh, tem osnutku, o katerem se danes eh, pogovarjamo, smo uspeli poskrbeti za uravnoteženost zagotoviti moramo, da bodo varnostni organi imeli potrebne podatke in to je po mojem mnenju pravi korak v to smer. Na ta način se bomo lahko učinkoviteje borili eh, proti eh, čezmejnemu kriminalu. Eh, v Nemčiji smo videli, da imamo na 100 tisoče oseb, ki niso ustrezno registrirane in to vrstne podatke potrebujemo. Monsieur.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 nekatere države članice oziroma njihove vlade ne bi mogle uporabljati teh pridobljenih informacij zopr svoje lastne državljane. Ali imate kakšno jamstvo? Um, in... Najlepša hvala za to vprašanje. Mislim, da eh, ne moremo imeti eh, popolnega zagotovila, da se ne bo nič eh, hudega zgodilo. Eh, storili smo vse, kar smo lahko in mislim, eh, da eh, smo se za to uredbo pomaknili v pravi smeri. Vse skupaj pa bomo morali zelo natančno nadzorovati in videli bomo, ali z podatki tudi ustrezno ravna agencija Europol. To pa bomo skrbno nadzorovali. Gospod, pa ga zavrnem tudi. Ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu, kot tudi poročevalcem v senci. Policijsko sodelovanje je eden stebro naše družbe, je pa to tudi bistvenega pomena, če želimo živeti na svoboden način in to je bistvenega pomena za nas v globaliziranem kontekstu. Krepitev Europola je gotovo dobra novica če vlade seveda ne bodo blokirale novih poblastil agencije. Države članice moramo pozvati, da odpošljajo svoje najboljše strokovnjake na izvršni odbor in obenem moramo zahtevati od njih tudi, da prevzame odgovornost. Evropski parlament bi moral zagotoviti tudi parlamentarni nadzor na osnovi naših novih pooblastil. To moramo storiti in to moramo storiti zato, da bomo zaščitili najbolj ranljive in tudi žrtve teh kaznjivih dejanj. Pimenta Lopez, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Europol je nova agencija, ki je del federalističnega procesa evropskega združevanja. Ne gre le za boje proti terorizmu, gre za razširitev pristojnosti te agencije na celo kopico drugih kriminalnih dejavnosti. Europol se lahko vključuje zdaj v kakršnokoli vprašanje, zadevo, ki bi lahko zadevalo tudi soboščine in pravice državljanov. Države članice bi, po mojem mnenju, morale zavrniti napad na suverenost varnostnih sil posameznih držav članic. Obstoječe strukture in strukture, ki nastajajo, bodo dobile še več pooblastil, še širši mandat in to že kaže na nekakšen pristop varnostnega usiljevanja v Evropski uniji. To je v nasprotju za pravicami naših državljanov. Zavračamo ta pristop. Gospod Dehovski. S tem, co tady rekel predsečnik, protože... Najlepša hvala. <clears throat> Strinjam se eh, z tem, eh, kar smo eh, slišali. Pogosto imam občutek, da eh, številni tega besedila sploh niso prebrali in da sploh ne vedo, kaj Europol počne. Eh, meni se Europol zdi ena izmed najpomembnejših eh, agencij in sicer zaradi zagotavljanja varnosti v Evropi. Vendar pa delo Europola ni dovolj sistematično in pa učinkovito in to želimo sedaj spremeniti potrebujemo izmenjavo informacij med Europolom in pa pristojnimi organi kazenskega pregona. Eh, še prav posebej podatke o potencijalno nevarnih posameznikih. Eh, le na ta način se bomo lahko učinkovito borili eh, proti terorizmu in poskrbeli za varnost državljanov v Evropski uniji. V današnji Evropi eh, ni spremljivo, eh, da izmenjava podatkov ne deluje. Zaradi tega eh, želim, da Europol okrepimo ne le finančno, ampak tudi kar zadeva pristojnosti. To pa bo mogoče le z reorganizacijo dela in sicer tudi z boljšim sodelovanjem med nacionalnimi in evropskimi organi. Nobena agencija ne more učinkovito delovati, če ni dovolj prožna. Tukaj ne gre zgolj za kapaciteto, ampak tudi za zdravo pamet. Gospod Tomašič, za minuto. Najlepša hvala. Podpiram eh, to eh, zakonodajno pobudo, kajti Europolu nalaga eh, nove pristojnosti, še prav posebej na področju policijskega sodelovanja. Pri tem pa ne posegamo v suverenost držav članic in pa v načelo subsidijarnosti. Vsaka država članica lahko lahko vzpostavi stično eh, točko oziroma posebno enoto, ki bo delovala kot stična točka za sodelovanje med državami članicami in pa Europolom. Eh, pri tem eh, pa seveda ne bomo zmanjšali učinkovitosti Europola. Eh, pozdravljam tudi eh, mešani parlamentarni nadzor za strani Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Tako bomo zagotovili večjo preglednost in pa spoštovanje človekovih pravic. Evropa brez meja je pro, poleg navadnih državljanov približala eh, tudi kriminalne in mafijske združbe. Zaradi tega potrebujemo učinkovito sodelovanje med državami članicami v boju proti organiziranemu kriminalu in potrebujemo močan Evropol. Najlepša hvala gospod bendtsen minuta in pol. najlepša hvala gospa predsedujoča. Dobili smo nov dogovor, na osnovi katerega naj bi okrepili boje proti organiziranemu kriminalu in kibernetskemu kriminalu. In zdaj se lahko odzivamo veliko hitreje v svetu, ki postaja manjši in manjši. Europol bo dobil močnejše pooblastila in pristojnosti za boje proti resnim kaznjivim dejanjem in pa terorizmu. To prav gotovo potrebujemo. Predvidena so tudi posebne enote, ki naj bi se bojevali proti terorizmu. V zadnjih 25 letih, ko delujem kot politik, sem spremljal, kako se razvija mednarodni kriminal in zato moramo zagotavljati sodelovanje za uporabo boljših in bolj učinkovitih orodij. Ne vem, ali je res to, kar pravi gospa Holmajer, vam pa želim veliko sreče pri tem dogovoru. Gospod Bekar, minuto in pol. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar, eh, danes eh, je dober dan. Eh, gre za konstruktivno večino v tem parlamentu za ukrepitev Evropola. Čestitam našemu poročevalcu, ki je eh, skupaj s poročevalci v senci v uh, zadnjih treh letih eh, delal na tem področju. Pozdravljam napoved komisarja Auromopolusa o okropitvi Europola. V naslednjih dveh letih naj bi bili sprejeti naslednji koraki za učinkovitejši boj proti eh, terorizmu eh, in pa organiziranemu kriminalu. Eh, samo vloga koordinatorja eh, v okviru eh, sodelovanja ne more zagotoviti učinkovitosti v boju proti visoko tehnološkim kriminalnim združbam. Evropska unija mora zmagati v tem grozljivem boju in zaradi tega je potrebno Evropo še dodatno okrepiti. Eh, posledica je Evropska varnostna unija, Evropska varnostna unija, kjer bo Europol imel eh, nadnacionalne pristojnosti eh, in lahko bo zagotovil koordinacijo v boju proti čezmejnemu kriminalu. Evropska komisija mora na tem področju učinkovito delovati. Ja, Evropski FBI bi lahko uh, potem uh, predstavljal končni rezultat. Gospod Becker prekinja predsedujoča. Na vsak način moramo zagotoviti evropsko varnost. Gospod Polijeze za minuto. Najlepša hvala, gospa eh, predsedojoča. Mislim, da eh, lahko eh, rečemo, da se Europol zelo dobro razvija in dosega odlične rezultate. Mednarodno prizorišče pa se je močno spremenilo. Dovolj je, da pomislimo na teroristične napade v Parizu in Bruslju ali pa na begunsko krizo, s katero se še naprej soočamo potrebujemo okrepitev Europola z uh, ustrezno finančno podporo, uh, pa tudi eh, z ustreznimi spremembami, ki bodo zagotovile okrepitev Europola, recimo ustanovitev posebnih enot za boj proti terorizmu na spletu. Potrebno je tudi boljše sodelovanje eh, med eh, policijskimi organi eh, držav članic. Podpiram to pomembno uredbo. Gospod Ranžel za minuto in pol. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, najprej bi se rad zahvalil kolegu Augustinu Diazu Demeri za odlično opravljeno delo in za zelo dobro poročilo. Kot eh, član eh, odbora za ustavne zadeve bi rad eh, opozoril na tri vidike tega poročila. Gre za spremembo uredbe o Europolu. Europol smo sedaj prilagodili Lizbonski pogodbi. To je zelo pomembno, še prav posebej, ko gre Eh, za eh, demokratični nadzor. To je pomemben vidik eh, policijskega sodelovanja. Policijsko delo mora biti nadzorovano in sicer ze strani Evropskega parlamenta. Veliko je zagotovil, kot recimo v okviru zbiranja osebnih podatkov, pogosto gre tukaj za izjemno občutljive informacije, zato je varstvo podatkov tako pomembno. Rad bi opozoril še mm, na eh, točko, eh, ki je eh, zelo pomembna za vse, namreč kriminal ne pozna eh, meja in to kriminalne združbe že zelo dolgo vedo. Mi se počasi odzivamo in zato moramo eh, začeti delovati čezmejno. Potrebujemo posebne policijske enote, ki se bodo borile proti čezmejnemu kriminalu. Sedaj pa prosta razprava. Eh, sedem se vas je prijavilo k besedi. Začeli bomo z gospod Ajalo Zender sí felicitar en primer lugar al señor díaz de mera y a los otros colegas por la tenacidad. Najlepša hvala. Najprej eh, bi rada čestitala kolegu Diazu de Meri in pa vsem kolegom za eh, pripravo tega odličnega poročila eh, za boj proti čezmejnemu kriminalu. Zadnji napadi v Parizu in v Bruslju, pa tudi prej v Madridu in Londonu so pokazali, da potrebujemo instrument, ki eh, ga bodo podpirali vsi. Eh, poleg tega pa potrebujemo tudi ustrezne instrumente eh, za policijske organe v Evropski uniji, da bodo lahko učinkovito opravljali svoje delo to eh, pomeni, eh, da bomo omogočili učinkovitejše preprečevanje in pa eh, da bomo vzpostavili ustrezne kapacitete ne le za boj proti terorizmu, ampak tudi za boj proti drugim oblikam kriminala, govorim o utaji davkov, o tihotapljenju, o trgovanju z ljudmi in tako naprej. Hvala lepa gospod Marijas. Možnosti Europola eh, se izboljšujejo, še prav posebej, ko gre za boj proti eh, terorizmu. Praktični rezultati pa so razočaranje, to smo videli pred kratkim tako v Belgiji, kakor tudi v Franciji. Poskrbeti moramo za učinkovitejši eh, boj proti terorizmu, še prav posebej eh, na občutljivih območjih eh, v državah članicah. Hkrati pa moramo spoštovati zasebnost posameznikov, kar pa tukaj počnemo je ravno nasprotno v imenu boja proti terorizmu želimo še globje posegati v eh, zasebnost naših državljanov. Evropska unija mora pozvati države članice, da eh, namenijo sredstva za eh, varstvo meja. Poleg tega pa je potrebno vlagati tudi v programe za integracijo in izobraževanje muslimanov, ki še leta uh, živijo uh, v Evropski uniji. Prosim, da ne govorite prehitro. Hvala lepa, uh, gospa predsedojoča, pravi gospod Kaputo. Uh, zadnji teroristični napadi so pokazali, da je potrebno uh, izboljšati izmenjavo eh, podatkov obveščevalnih eh, služb. Zato je potrebno okrepiti Europol, eh, da se bo lahko hitreje odzival na teroristične grožnje. Še prav posebej spoštujem vlogo enote za boj proti terorizmu na spletu. Gre za boj proti teroristični propagandi na spletu nova eh, pravila bodo Europolu omogočila, da eh, se učinkovito eh, bori proti terorizmu tudi na spletu. Pozitiven vidik te reforme je tudi demokratičen nadzor nad agencijo. Narejen je bil velik korak naprej, ampak to še ne zadostuje. Glede na obseg grožen, mislim, da bo potrebna nadaljna ukrepitev Europola Eh, in sicer tako, kar zadeva dejavnosti na terenu, kakor tudi eh, kar zadeva izmenjavo informacij. Gospod Jakovčič. Treba nam. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, potrebujemo močno uh, obveščevalno unijo ta predlog o Europolu je neke vrste kompromis, ampak ne smemo eh, pozabiti, da s teroristi in eh, kriminalci ne moremo sprejemati kompromisov. Zato tudi nisem zadovoljen, zato mislim, da moramo narediti korak naprej in to eh, čim prej. Nesoglasja znotraj Evropske unije se pojavljajo na številnih področjah, ampak ko gre za varnostno situacijo, ne moremo eh, dopustiti, eh, da ostanemo ranljivi, ko smo bili doslej. Če že imamo svobodo gibanja, potrebujemo tudi izmenjavo informacij, potrebujemo eh, dobro in pa trdno in varno obveščevalno unijo. Hvala lepa, gospa Grpini. Mulțumesc, doamna președintă, domnule. Najlepša hvala, eh, gospa eh, predsedojoča, gospod komisar. Podpiram novo uredbo o Europolu. Mislim, da evropski državljani potrebujejo boljši okvir za zagotavljanje varnosti. Potrebno je ukrepiti čezmejno sodelovanje in pa dejavnosti za eh, boj proti kriminalu. To je eno izmed redkih zakonodajnih besedil, ki eh, poudarja vlogo nacionalnih parlamentov in pa Evropskega parlamenta. To pomeni, da bomo na ta način okrepili eh, demokratično dimenzijo, zagotovili bomo boljšo varst, boljšo, boljše varstvo podatkov, ampak varstvo podatkov ne sme ogrožati eh, varnosti. Okrepitev Europola bo pomenila večjo varnost za evropske državljane. Izmenjava informacij med državami članicami mora poteka dobro in ne sme več predstavljati ahilove pete v Evropski uniji. Ne smemo več slišati informacij, da je do terorističnih napadov prišlo zaradi tega, ker ni bilo ustrezne izmenjave informacij. Torej, eh, ne smemo eh, popuščati, ko gre za Eh, zagotavljanje varnosti. Gospod Lopez Aguilar, najlepša hvala, gospa eh, predsedojoča in gospod komisar. Eh, jaz bi se rad pridružil vsem tistim, ki so zadovoljni z tem rezultatom. Še prav posebej bi se rad zahvalil kolegu Diazu Demeri kot poročevalcu, ki je opravil izjemno dobro delo. Eh, gre za prilagoditev Lizbonski pogodbi za posodobitev eh, zakonodaje eh, na področju boja proti kriminalu, tihotapljanju z ljudmi, trgovanju z orožjem, pranju denarja in tako naprej. Europol je potrebno posodobiti, storiti pa moramo še več. Potrebujemo dovolj politične volje, da bomo Europol nekega dne spremenili v eh, evropski FBI. To imajo tudi v Ameriki, kjer se borijo proti negotovosti in nekaznovanju, eh, do katerega lahko pride, ko potuješ iz ene eh, ameriške zvezdne dežele v drugo. Torej, res potrebujemo evropski FBI. Gospa Flašikova Benova pani predsedajúca vážený pán komisár najlepša hvala gospa predsedujoča spoštovani komisar pozdravljam eh, reformo eh, europola in pa eh, zagotovitev boljšega sodelovanja kot so kolegi že povedali je zelo pomembno da se europol hitrejše in učinkovitejše odziva na teroristične grožnje varnost naših državljanov mora biti na prvem mestu in zato je zelo pomembno da se eh, intenzivnejše ukvarjamo tudi z grožnjami na internetu, da eh, te preprečimo preden eh, vodijo v še več težav. Izboljšati moramo sodelovanje med državami članicami in zagotoviti moramo dovolj finančnih sredstev. Na ta način pa seveda eh, ne smemo omejiti eh, svobode in varnosti eh, naših državljanov. Europol bo tako predmet nadzora nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Na ta način. Sedaj smo zaključili prosto razpravo in prehajamo ponovno v gospodu Auramopolus. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Spoštovani poslanci, najprej bi se vam rad zahvalil za uh, vaše prispav, prispevke danes. Skupni imenovalec eh, skoraj da vseh je, da se moramo odzvati na potrebe naših državljanov. In upam, da bomo to dosegli z to reformo. Vemo, uh, da terorizem, kot ste dejali, uh, ne pozna meja. Enako velja tudi eh, za eh, kriminal. Eh, naši organi kazenskega pregona so odgovorni za zagotavljanje varnosti naših državljanov. Če želimo učinkovito preganjati storilce kaznjivih dejanj, potem potrebujemo ustrezno evropsko koordinacijo in analitično podporo. Z izboljšanim okvirom za Europol bomo eh, lahko eh, zagotovili državam članicam podporo, ki jo potrebujejo v boju proti eh, terorizmu. Europol eh, bo eh, lahko to storil na učinkovitejši način deloval bo tudi bolj odgovorno in eh, ob spoštovanju eh, pravil za področja varstva osebnih podatkov. Pozivam vas, da danes eh, glasujete za kompromisno besedilo. Torej, um, Udejanjimo to, o čem razpravljamo že leta in delajmo v korist naših državljanov. Najlepša hvala. Gospod Diaz de Mera, želite zaključiti? Najlepša hvala, gospa eh, predsedojoča in eh, najlepša hvala eh, gospodu Auramopolusu. Rad bi se osredotočil na oba vaša prispevka danes tukaj pravilno ste povedali, gre za boljšo koordinacijo, za boljšo analizo, za uh, strožji parlamentarni nadzor, za boljše varstvo podatkov. Gre za to, da eh, bomo imeli agencijo, ki bo eh, močno središče za izmenjavo informacij, agencijo, ki bo izvajala analize z namenom zaščite evropskih državljanov podpiram to, eh, kar je bilo povedano v zvezi eh, z eh, upravnim odborom. Ta ne sme biti pod političnim vplivom. Kolegom pa bi se rad zahvalil za njihove prispevke. 42 prispevkov smo slišali, nekateri so govorili o eh, zbiranju eh, podatkov, ki jih lahko pridobimo eh, in tudi o podatkih, ki so bolj intuitivne narave. Seveda obstajajo tudi razhajanja v mnenjih, ampak to je nekaj povsem običajnega. 32 prispevkov je bilo v podporo poročevalcu in pa poročevalcem v senci. Šest prispevkov se je osredotočilo mm, na to, da potrebujemo še močnejši Europol, predvsem gre tukaj za eh, predstavnike skupine Alde. Zelenim pa bi rad povedal naslednje, cenim vaša politična prizadevanja. Zahvaljujem se vam za to, da ste podprli to uredbo o Europolu, kljub temu, da imate določene zadržke in kljub temu, da ste uložili predlog spremembe, ki se bolj nanaša na obliko kot vsebino. Zahvaljujem se vam za to tako zelo plodno razpravo in za uh, odlično sodelovanje. Kot sem dejal, uh, se zahvaljujem vsem, še prav posebej pa poročevalcem v senci.